človekove pravice, dialog in razvoj, vse to je temelj naših politik še naprej. Hvala. Hvala, komisar. Sedem predlogov rezolucij sem prejela, s tem bomo zaključili eh, to razpravo in sedaj bomo glasovali o teh rezolucijah. Sedaj prehajamo o glasovanju. Najprej bomo glasovali o predlogu skupne rezolucije, ki zadeva Irak. Drugi predlog spremembe za, proti, zdržani, sprijeto. Gospod Kajzer. Gospa predsednica, a lahko prosim gospoda Meroja, da mi razloži svoj eh, predlog spremembe, da mi razloži, zakaj se osredotoča samo na eh, kristjane. Eh, Najlepša hvala, bom razložil. Nikakor ne želimo reči, da so eh, kristjani edina manjšina, ampak v Iraku se v predlogih osredotočajo na to, da ne bi vsi kristjani bili samo v eni provinci tega pa nikakor ne moremo sprejeti, kar pomeni, da določeni ljudje iz Mosula, uh, Kirkudali, uh, Bagdada bi se selili in bi živeli v enem getu. In upam, da bodo evropske institucije podprle ta projekt in uh, to bomo vnesli tudi v naše poročilo o Iraku in to bo obravnaval odbor AFET. Hvala. Hvala za to razlago. Sedaj glasujemo o tretjem predlogu sprememb za, proti, zdržani, sprejeto. Prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj skupni predlog resolucije, poimensko glasovanje, glasujemo. Vsi ste glasovali. Konec glasovanja. Ja, gospod Kajzer, to bomo upoštevali, vnesli zapisnik, konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj predlogi rezolucij, ki zadevajo Tibet. Skupni predlog rezolucije. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ob koncu predlogi rezoluciji v zvezi z Burmo. Ponovno glasujemo poimensko. Glasujemo. Vsi ste dali svoj glas, konec glasovanja. Sprijeto. Zapisnik seje bo bil predstavljen parlamentu v potrditev ob začetku naslednjega zasedanja. Če ne bo nobenih pripomp, potem bomo to unesli v zapisnik in upoštevali bomo vse tiste, ki so v rezoluciji omenjeni. S tem zaključujem.